Gospe in gospodje, odpiramo zasedanje. Prosimo, če zasedete svoje mesta. El acta de la sesión de ayer ha sido Nadaljujemo od